Maja 1944 so bili pomorjeni zadnji Romi v Auschwitzu. Ženske in otroci pa so se eh, nemočno zgolj z lopatami borili proti nacistom. Eh, kmalo potem so bili potem 2. avgusta umorjeni. 16. maj naj bi spominjal na ta upor in na nacionalni socializem, zato da se kaj takega ne bo nikoli ponovilo. Najlepša hvala, sedaj pa kolega Lančini za eno minuto. President. Hvala, gospa predsedujoča. Ta tema zgodovinskega uh, spomina je še vedno aktualna po. Uh, vsem tem, kar smo doživeli v 20. stoletju in pomembno je, da mladi ne pozabijo totalitarizmu 20. stoletja in da se zavedajo, v kakšno svobodo uživajo. Moramo spodbujati skupne vrednote, to pa ne sme postati instrument nekašne propagande, s katero bi ustvarili sivo in, in standardizirano človeštvo. Evropa ima svojo identiteto, ima svoje zvonike in spoštuje lokalne oblasti in družino. In moramo eh, zagovarjati naše krščanske korenine, to je tudi osnovno načelo naše tolerance, ne pa prepreka toleranci. Moramo eh, zagovarjati našo Evropo, moramo preprečiti eh, Eh, brez glave migracijske politike, ki so namenjeni izkoriščanju ljudi, ne pa njihovi zaščiti. Prav tako moramo poskrbeti za pravico tistih, ki so padli v fojbah. Hvala, nadaljujemo s kolegom Zlatovskim za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča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 s preselitvijo milijonov ljudi v Sibirijo in v koncentracijska taborišča. Uvedli so teror. Gospe in gospodje, nacizma je konec, Sovjetske zveze ni več, vendar takšne, takšne prakse še vedno obstajajo. Poglejte, kaj se dogaja v Gruziji, kaj se dogaja na Krimu, kaj se dogaja v vzhodnji Ukrajini. Danes se tam streljajo. In kaj se moramo naučiti vsega tega? Moramo razmišljati o prihodnosti Evrope. Hvala lepa. Naslednji je kolega Grguli za eno minuto. Uh, gospa predsedujoča, zgodovinski spomin je zelo pomemben in moramo ustvarjati uh, muzeje, v katerih bo spomin živ in zato tako bomo spodbujali naše človeške vrednote. To je pomembno pri oblikovanju naslednje generacije. Torej, zgodovinski spomin je zelo pomemben. Imamo pač nekaj še znanstveni pogled na zgodovino, s katerim se želi sp uh, sp uh, spodkopavati pomen zgodovinskega spomina. Uh, Kaj moramo storiti? Moramo zagotoviti, da umetnost in kultura izražata zgodovinski spomin evropskih ljudstev. Zato sem razočaran, da besede uh, kultura ni v novih portfeljih komisije. To je bogatstvo Evrope. Če želimo ohraniti svojo kulturo, jo moramo uh, ustvariti. Hvala lepa. Naslednji je kolega Kastaldo za minuto in pol. Hvala, predsedujoča. Nekateri želijo to razpravo uh, izkoristiti za to, da bi se pogovarjali o tem, kateri režim je bil bolj divji, bolj to, totalitaren. Ne, zgodovinskega spomina ne smemo tako zlorabljati. Ne smemo biti razdeljeni glede, glede preteklosti, ne moramo biti združeni glede uh, prihodnosti. Moramo se zavedati, uh, koliko žrtev je bilo zaradi totalitarizma. In to je pomembno za nove generacije, ki, ki tega niso izkusile. In uh, zelo uh, um, pomembno pa je, da mladi niso zmedeni, ne smemo biti uh, brezbrižni. Eh, do tega, kar se dogaja. In uh, moramo se zavedati, da določeni izkoriščajo um, za to, da bi dosegli popolno oblast in da bi odpravili tiste, ki ne želijo uh, sprejeti njihovih pogledov na to, kakšna naj bo uh, družba. Pomembno je, da nove evropske generacije so seznanjene z grožo vojn, moramo ohraniti zgodovinski spomin, vendar to ni dovolj, moramo tudi ukrepati. Moramo imeti konkretne politične eh, izbere za to, da ne bo prišlo do odtujitve, kajti uh, lahko je hitro prepozno. Hvala lepa. Naslednji je kolega Bašesku za eno minuto. dintr un molotov este unul din cele mai ticăloase. Pakt uh, Molotov Ribbentrop je eden najbolj odločilnih uh, dogodkov v 20. stoletju uh, na evropskem ozemlju. Številni pravijo, da je to bilo pred 80 leti, vendar naj vam povem, da dan današnji Romunija še vedno uh, živi glede na želje Hitlerja in Stalina. Romuniji smo bili razdeljeni na Romunijo in Moldavijo. Naj vam povem, da je ta nemško-sovjetski dogovor bil znak vzpostavitve komunizma za vzhodno Evropo. Tega se moramo spominjati in moramo razumeti, da Evropska unija je današnji odgovor na to in ki zagotavlja demokracijo za vso Evropo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je kolega Majorino za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Ključnega pomena je okrepiti zgodovinski spomin za to, da poskrbimo za prihodnost Evrope, zlasti v današnjih časih se, znova, se soočamo z poskusi neonacizma in tudi včeraj smo se o tem pogovarjali. Uh, včeraj smo se pogovarjali o tem, kako tuje sile skušajo vplivati na demokracijo v Evropi. Torej, to je zelo pomembno, eh, da se o tem pogovarjamo in moramo razmišljati tudi o svoji sedanjosti in pomembno je da se spomnimo na besedo Ljale Segre, ki je preživela holokaust, ki je preživela Auschwitz. Danes je senatorka v Italiji in se je vedno prizadevala za boj proti rasizmu, proti nacizmu in se je vedno borila za, našo skupno, za naš skupni dom zgodovinski spomin je pomembno cepivo proti brezbrižnosti in moramo se spomniti, da nekateri so zelo, zelo trpeli in vsi imamo zavest in jo moramo uporabiti. Hvala lepa. In naslednji je kolega Grudler za eno minuto. Gospa predsedujoča, dragi kolegi. Zgodovinski spomin je uh, za nas naloga pravzaprav to, da smisel delov, ki ga upravljamo in to omogoča, da razumemo, kam želimo priti. Korenine omogoča dresu, da uh, raste visoko in zato potrebujemo finančne sredstva. Uh, Prejšnji program Evropa za državljane je pokazal, kako je učinkovit in kakšna je njegova dodana vrednost. 200 milijonov evrov je bilo namenjenih za terensko delo povezanih z zgodovinskim spominom. Če želi Evropska komisija res podbujati zgodovinski spomin, potem potrebuje za to evropska sredstva. V prihodnem finančnem okverju je, mora komisija podpreti uh, sredstva, ki jih, zneske, ki jih uh, predlaga eh, parlament za pravice in vrednote. Komisija je prepolovila predlog parlamenta za eh, to in eh, mislim, da moramo ukrepati. Najlepša hvala. Nadaljujemo razplavo s kolegom Festom. Ena minuta. Najlepša hvala. Evropski Evropska kultura spomina je pomembna tema, čeprav glede na prisotnost tega ni videti ampak e, nikoli ni obstajala samo ena prava pot in v resoluciji je marsikaj e, resničnega, pa tudi marsikaj vprašljivega, predvsem 22 priporočil glede kulture evropskega spomina, ki ne vsebuje niti enkrat omenjene besede žid, kot da židija ne bi bili e, del evropske zgodovine. Celo Auschwitz se omenja samo v kontekstu polskega upornika in sprašujem se, kaj je v ozadju, kaj ti eh, ob omembi trpljenja eh, judov bi se takoj odprlo vprašanje odgovornosti za obstoj Izraela in eh, za vse, kar se vprašljivega dogaja v tem kontekstu. Uh, želite dan spomina, da bi se izognili izkrivljanju dejstev, istočasno pa sami izkrivljate dejstva in v celi resoluciji jude omenjate samo enkrat. Uh, ta predlog, uh, kot je, je nespremljiv, uh, ker uh, trdi neresnice in izkrivlja oziroma pozablja tisto, kar je bistveno. Najlepša hvala, kolega Krasnodebski, za eno minuto. Okay. Ponarejanje zgodovine je znak slabe politike. To je povedal že, deve, že politik, polski politik iz 19. stoletja. In to lahko povežemo z drugo svetovno vojno. Politični motivi so ustvarili ponarejeno sliko preteklosti. Zakaj se, zakaj se ljudje dolgo niso želeli spomniti sporazuma uh, Molotov-Ribbentrop, ker so se zavedali, da ne bi prišlo do druge svetovne vojne, če ne bi prišlo do tega sporazuma med tema dvima grožnjama režimoma. In ne bi bilo treba razlagati, zakaj so zahodni zavezniki delali s Stalinom kljub temu, kar je počel. Zakaj je bila reča armada tista, ki je domnevno uh, uh, prinašala svobodo. Torej, moramo priti do pravi zaključkov iz zgodovine. Hvala lepa. Danke, schön, Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Fox za minuto in pol. Zgodovinski spomin je pomemben. S tem ne smemo manipulirati. In te predloge spomin se so pravzaprav nekašna cinična zloraba za to, da preko tega uveljavljamo trenutne uh, politične cilje. Renew Europe eh, predlaga nacionalne eh, kurikulume, ki bi vključevali evropski federalizem. Potem socialisti želijo izkoristiti eh, boj proti določenim totalitarizmom zato, da bi um, utišali polsko vlado. In to je pravzaprav zloraba spomina Eh, francoska in, francoski in judovski odpor. Um, pozdravljam uh, evropejce zaradi tega zgodovinskega boja. To so bili uh, dogodki, ki so pokazali, da je solidarnost obstajala že prej in, ne, in ni odvisna od institucionalizirane evropske enotnosti. Revizionistična zgodovina pa kaže na to, da želite zgolj izbrati, kaj naj bi, kaj, če se naj bi se spominjali. V, spomnimo se, da je druga svetovna vojna pomenila tudi to, da so številni neevropejci se borili za svobodo in demokracijo in da so se borili za svojo samo odločbo. In parlament želi, da to pozabimo in da bi to izpisali zgodovine. Prisiljena sem tu biti, vendar vas bom vsakeč spomnila, da, je, da gre tu, da je najbolj pomembna nacionalna suverenost. In da avsprahe pod. Razpravo nadaljujemo s kolegom Kovačevem, z eno minuto imate. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pred 80 leti sta dva diktatorja poslala dokument, s katerim se je začela druga svetovna vojna. Želela sta si razdeliti Evropo. Kljub ideološkim razlikam sta uh, dva, dve strani istega zla. In to zlo je pri, pomenilo veliko trpljenja za naš kontinent. Na milijone uh, nedožni žrtve bilo zaradi tega. En režim je bil eh, premagan, drugi pa je preživel in zaslužni po Evrope. In mi želimo spomniti na to, kar se je dogajalo. Naš kontinent je preživljal teror. Čestitev bi bolgarskim organom, ker so vključili pravo zgodovino druge svetovne vojne v šolski kurikulum naših šol. Ne smemo nikoli uh, dovoliti, da bi nacionalsocializem ali komunizem uh, zastrupila uh, srca in misli naših kolegov. Naše španske kolege skrbi, da še vedno obstajajo v njej državi uh, ulice, ki nosijo ime njihovega diktatorja. Vendar v Bolgariji je tudi tako. Vsaka druga ulica ima ime kakšnega diktatorja. Moramo se združiti in izreči poklon žrtvam vseh totalitarnih režimov. Pogosto pozabimo, da so ti režimi bili tako na levi kot na desni

gospa predsednica eh, komisar kolegice in kolegi zgodovinski spomin je zelo pomemben za evropo vendar ko gledamo v prihodnost moramo imeti celovite zaključke iz naše skupne preteklosti naša preteklost je Pogosto se bojala vojne, destrukcijo, totalitarizme in grozodejstva, s katerimi so bile življenja nepovratno uničena. Povojna sprava nam je omogočila stabilnost, zaupanje in sodelovanje. Vendar bodimo odkriti, proces še ni zaključen. Nedavna izjava uh, ruskega ministra Sergeja Ivanova je uh, to, da vidimo, da še vedno zanikajo pravice eh, drugim in da želijo na novo napisati eh, zgodovino. In zelo pomembno je, da vemo, kaj se uči v šolah in da imamo čezmejne eh, pobude. Zato moramo več investirati v evropski zgodovinski spomin. Moramo uh, imeti skupno razumevanje uh, zgodovine in moramo spodbujati evropski način življenja. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Jaki za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sedaj je 18. obletnica uh, napada na Polsko strani Sovjetske zveze in Nemčije. Izdale so nas države, s katerimi smo imeli pisana jamstva, to mnogi pozabljajo. Mi nismo sodelovali s Hitlerjem, zato smo bili priča velikemu uničenju Polske. In 60, 50 odstotkov našega premoženja je bilo ukradenega ali uničenega. Uničeno je bilo železniško mrežje, uh, Eh, industrija gmotna izguba uh, eh, polskega uh, eh, naroda je bila 38 odstotkov, v Združenem kleste pa je bilo le en odstotek. Uh, celotna uh, elita je bila ubita v Katino. Uh, pri nas je ubilo, bilo biti 6 milijonov ljudi, od tega 3 milijona milijone judov in potem so bili izdani in predani Rusi za dolgo časa. Bili smo uh, izdani zato, ker smo pravilno ravnali in to mora biti razlog za vašo slabo vest, zlasti, ko nam govorite, kaj naj počnemo na polskem. Kolegin Gal. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Gal za eno minuto. Hvala. Gospod komisar, danes govorimo o žrtvah fašističnega in komunističnega režima. Eh, Mačari in drugi narodi dobro poznamo oba režima in vse te zločine, nažalost. No, v Združeni Evropi pa se ne govori zadosti o komunizmu, pa čeprav je komunizem uničil številna življenja eh, več generacij naših dedov. Predvsem pa nam še vedno ostaja vera v prihodnost in to nas dela močnejše, predvsem vse narode v Srednji Evropi. Moramo se nekaj učiti iz te preteklosti, tako da lahko razumemo, kakšno je realno za nekatere države v Evropi. Treba je pročiti, kaj se je zgodilo v času komunizma, Včasih se nas pravlja o tem za dosti. Um, ehm, sploh tisti, kjer komunizma ni bilo, ne govorijo za dosti o tem. Uh, res je, da razprava o komunizmu nas lahko razdvaja, um, ampak moramo govoriti o tem. Evropa ne more biti združena, razen če ne dosežemo soglasja o teh zadevah. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je kolega, uh, kolegica Fra. Za eno minuto. Hvala. Ta resolucija nas spominja na evropsko dediščino, evropski spomin. Um, torej, potrebujemo prostore, kjer obležujemo ta spomin, muzeje, spomenike, tu je prava geografija našega spomina. Evropska unija mora te spomenike in drugo zaščititi in to beležiti, tako da lahko gredo državljani na konkretna mesta, na konkretne prostore. Tako lahko še naprej delujemo in tudi naslednje generacije spominjamo to, kar se je zgodilo. Uh, Prav tako lahko tudi v to vključimo naše nacionalne izobraževalne programe. Pobude obstajajo, kot naprimer evropska oznaka dediščine ali pa um, dnevi evropske dediščine in spomina. A potrebujemo še več aktivnega dela pri teh spomenikih, kajti ti nas spominjajo našo preteklost. Vidimo pa po drugi strani, da je vedno več ekstremističnih gibanj. Ampak glejte, um, evropski spomin mora predvsem poskrbeti za to, da bomo imeli boljšo prihodnost. Najlepša hvala. Kolegica Kempa je naslednja za eno minuto. Dziękuję, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Hvala lepa. Predsedujoča, gospod in gospodje. Po mojem mnenju bi lahko to resolucijo imenovali, uh, ne sme biti več uh, Hitlerja, Stalina, katina koncentracijskih taborišč, nič več vojne. To mora biti v spredju in to moramo tudi imeti v mislih in srcih, ko se danes pogovarjamo. Razumevanje in partnerstvo je ključno. Polska je sedaj članica EU, ampak v preteklosti smo bili hude žrtve dveh najhujših totalitarističnih režimov v zgodovini. Polska in pa druge države še vedno danes čutijo posledice vojne in pa sovjetske okupacije in prevlade. Še vedno nismo do konca postavljeni noge naših držav. Potrebujemo nekatere vrednote, ki jih v preteklosti nismo imeli, danes pa jih imamo. Zaradi pomaka nekaterih vrednot je prišlo do konflikta. Ampak gledajte, v Evropi ne gre samo za EU, sedaj imamo oboroženi konflikt v Ukrajini, tudi na to moramo biti pozorni. V 21. stoletju imamo tukaj še vedno sirote, otroke v Evropi, to je nekaj nemogočnega, tega ne smemo dopustiti. Najlepša hvala, sledi kolegica Kalnjete za eno minuto. Najlepša hvala, pakt Ribbentrop-Molotov je za milijon evropejcev in zame osebno, zelo osebna zgodba, kajti po koncu druge svetovne vojne eh, so ljudje za železno zaveso še desetletja čutili smrt in zatiranje. Eh, ogromno ljudi je končalo v gulagih. Eh, Eh, tudi moji družinski člani. Sama sem uh, rojena tam in veliko je takih zgodb v baljskih državah, ampak baljski narodi so znali svojo izgubo uh, pretvoriti v zmago. Uh, pred, 30. augusta pred 30 eh, leti eh, so ljudje eh, zgradili človeško verigo dolgo 60 km in ta je opominjala na trenutek, ko smo dobili svojo ukradeno državo nazaj. To je bil začetek dolge poti nazaj v Evropo za nas, ampak zato je potrebno poznati eh, zgodovino eh, in biti prepričan v dolgoročno pravičnost. Prepričana sem, da bo Ukrajina dobila nazaj tudi Krimski protok. 80 let je menilo, odkar ste se združili dve ideologiji v sporozumu um, Molotov-Ribbentrop s tem se je začela ena najbolj grozljivih vojn, ki smo jih doživeli. Letos smo 23. augusta izrekli poklon um, tistim, ki so še uh, ostali torej nepokopani. Uh, konec fašizma, nacizma in komunizma je pomenil začetek svobodo in demokracijo. Nekateri to jemljajo kot nekaj samo po sebi umevnega. In zgodovinski spomin je edini način, ki nam omogoča spravo na individualni in kolektivni ravni. Uh, in torej moramo razsvetliti, kaj se je takrat dogajalo, tako da, bomo, da bodo vse generacije v prihodnje vedele, kakšne so posledice enoumja. Hvala, so kolegi.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 Eh, septembra je bila sprožena druga svetovna vojna z napadom na Polsko. Eh, potem je bila Poljska napadena še strani Sovjetske zveze in sledila je šestletna vojna. Ampak potem je prišla naslednja diktatura in številne države so 40 let živele pod komunistično vladavino. V tem času je bilo veliko sovraštva, veliko trpljenja in do danes vidimo sledi tega časa. Na to moramo opominjati, predvsem v tistih delih Evrope, Samo da poskušamo to urediti. Just, slišite je překlad v pořádku me slišite tolmačenje zdaj funkcionira tudi v angleščini dobro torej lahko nadaljujem ali začnem od začetka dobro obe diktaturi, komunistična in nacionalno-socialistična, ste bili grozljivi, zato je pomembno, da se spominjamo, kaj se je dogajalo, kateri dogodki so vodili v te diktature in vedno znova se moramo spominjati tudi na Ukrajino, ki je deloma eh, zasedena in eh, trpi zaradi lažnih informacij iz Moskve. Naša dožnost je, da Ukrajince podpremo zlasti s pričo grozljive zgodovine, ki se danes spominjamo. Hvala. Hvala. Eh, vprašanje za vas, ste pripravljeni odgovoriti? Se upravičujem, želel sem sodelovati v prosti razpravi. Dobro, moja napaka. Kolegica Vizela Lima je naslednja. Hvala, predsednica, kolegi. Evropa je bila razklana dva dela, na eni strani so bili ljudje svobodni, na drugi strani pa niso mogli govoriti. Takšna je bila moja mladost, takšna je bila takratna realnost. To je vplivalo na vse nas. Spomnim se, kaj je to pomenilo za razkol Evrope in pa kaj je pomenila druga svetovna vojna in kaj je to pomenilo za svobodo. Govorili so o drugi svetovni vojni, pa grozovitosti te. Potem, ko sem bila najstnica, sem ugotovila, um, kako hudo je bilo v koncentracijskem taborišču in kakšne so posledice vojne. Danes pa se zdi, um, kot da smo pozabili na um, to izkoriščanje ljudi in pa na vse te grozovitosti. Danes eh, malce pozabljamo na to, nekateri celo negirajo, zanikajo, da se je to zgodilo. To je nespremljivo. Uh, spomin na našo zgodovino ne pomeni samo spoštovanje za tisti, ki so umrli, ampak pomeni tudi, da se moramo boriti proti vsem možnim skranjažem, vedno večjih in to je zaskrbljujoče. Naša zgodovina pomeni, da se moramo um, spomniti na to, kar se je zgodilo in tudi učiti mlade o tem, tako se lahko zaščitimo za boljšo prihodnost, kajti če ne se bodo ponovili zločini iz preteklosti. Hvala. Kiitokset, edustaja Viserer Lima. Najlepša hvala, gospa Lima. Sledi še gospod Hanički, ki je zadnji govornik. Eno minuto imate. Hvala lepa. Upam, da bomo sprejeli to resolucijo. Sam sem soavtor resolucije in ta resolucija temelji na zgodovini predvsem se moramo nekaj naučiti iz preteklosti in iz zgodovine. Pakt Molotov-Ribbentrop ne sme biti pozabljen in mora služiti kot nauk za prihodnost. Nekateri ne upoštevajo radikalizma in pa ekstremizma in si zatiskajo oči pred vsem tem in ti ljudje bodo omogočili, da se zgodovina ponovi. Tega ne smemo dopustiti. In naj še enkrat ponovim, moramo se odzvati, lahko tudi vidimo, kaj se eh, dogaja na polskem. Na polskem so obeležili pomemben dan spominja na okupacijo in boj proti okupaciji. Prav tako vidimo tudi skrajna gibanja, ki poneverjajo zgodovino s propagando in podobno. Včasih to počnejo tudi populistični politiki, ki uničujejo nekatere obveznosti. Naša obveznost pa je, da živimo v Evropi brez totalitarizma. Sedaj se pojavljajo nove grožnje dodatnih uh, nacionalizmov in moramo predvsem začititi našo svobodo. Hvala. Halicki. Sitten siirrymme Najlepša hvala, gospod Halički. Sedaj pa sledi prosta razprava. Imamo veliko prošenj za besedo, tako da bom dala besedo samo petim govornikom. 15 zahtev smo dobili, ampak zamujamo. Izabel Benjamin je prva. Hvala, predsedujoča. Hvala, gospod komisar. Evropska družba ne sme pozabiti svoje preteklosti. Moramo poznati našo zgodovino svetle in temne plati. Moramo izreči poklon žrtvam in moramo vedeti, zakaj smo se borili za svobodo. Vendar naj vas eh, opozorim na nekaj, kar me zelo skrbi. In to je to, da ni naša naloga, da pišemo zgodovino. Politiki ne smemo usiljevati svojega videnja zgodovine. Zgodovina ne sme postati politično urodje. To skuša storiti španska levica z zakonom o zgodovinskem spominu. Ne moremo z zakonom usiljiti zgodovine. Zgodovina je naloga zgodovinarjev. Naše delo, delo poslancev pa je, da zagotovimo, da zgodovine lahko delajo svobodno. Pomembno je izobraževanje, pomembno je izobraževanje mladih, pomembno je eh, izobraževanje mladih, novih generacij, eh, ker je to tisto, kar jim da orodje za iskanje resnice. Najlepša hvala. Jackie Jones je naslednja z eno minuto. Hvala. Komisar, eh, vprašali ste, kako se spomnimo na preteklost in kako to obeležimo. Eh, naša preteklost je bila polna vojn, konfliktov, meja. Eh, več kot 25 let sem bila pravnica na področju človekovih pravic in mislim, da moramo predvsem spoštovati človeško dostojanstvo in pa človekovih pravice. Kako to storiti, tako da spoštujemo vladavino prava, življenje ljudi ter pa svobodo združevanja in govora. Eh, vsi moramo imeti možnost, da dostojno živimo, ljudi, otroci, vsej raznolikosti, brez izključevanja. To pomeni človeško dostojanstvo, tudi preko gospodarske blaginje in pa preko svobode do življenja, kot si ga želimo. Kako to doseči? To je pisano v naše instrumente za temeljne pravice, ki so se pojavili po drugi svetovni vojni, torej konvencija za človekove pravice, OZN listina ter pa OZN mednarodne konvencije, ki jih imamo sedaj in pa tudi Evropska listina za človekove pravice EU. In seveda tudi to, da Združeno kraljestvo stane v Evropski uniji. Najlepša hvala. Johim Jacinski dobi besedo za eno minuto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 um, dogodka, ko je takratni um, sovjetski premijer želel relativizirati razloge za izbruh vojne. Skratka, veliko bilo nepravičnosti tudi v Varšavskem paktu. In zunanji minister Molotov je po sovjetski agresiji na Polsko potem dejal naslednje. Hudljivo bletišče, kar pomeni um, prosto prevedeno grd otrok. Potem pa smo sedaj nekaj dni nazaj slišali, da ruski politiki želijo relativizirati zgodovino. Govorimo sedaj o prihodnosti Evrope v kontekstu preteklosti, ampak um, moramo pa poštevati resnico, tudi resnico preteklosti. Današnje Evrope ne bi bilo, če ne bi bilo grške filozofije, rimskega prava ter pa um, um, stare nove zaveze v Bibliji, krščanstva. Uh, Janez Pavel II. je bil um, zelo pomemben uh, človek za Evropo in rekel je, Karski, Pilecki, Novaki, Ženski in drugi so bili pomembni polski heroji in moramo se jih spomniti. Sedaj ne moramo dopustiti še enega totalizma, niti sovjetskega, niti komunističnega. Uh, Niti nacitotalizma. Um, sedaj imamo um, totalitarizem politične korektnosti, tega smo dopustiti. Najlepša hvala, to je vse zelo pomembno, ampak samo minuto imate za govor, mi pa zamujemo. Gospa Sandra Pereira je naslednja za eno minuto. Eh, a deplorável tentativa de equiparar fascismo e comunismo. Hvala. Sedaj nekateri želijo izenačiti komunizem in pa fašizem. In tako um, mislim, da glavni kapitalistične um, sile želijo pravzaprav ponoviti napake iz preteklosti, ki so vodile do druge svetovne vojne. Uh, njihova sokrivda še vedno obstaja. Uh, pogosto pozabijo tudi na to, da so komunisti porazili, pomagali poraziti um, nacističen fašizem. Um, torej, tudi pri nas so se številni borili proti nacističnim fašistom. Sedaj nekateri želijo posploševati, uh, potem tudi prepovedati komunistične stranke in preganjati te komunistične stranke, to se dogaja v številnih državah. Evropska unija je pri tem sokrivec. krivec obenem pa vidimo rehabilitacijo in pa celo hvalo za fašizem. To je zasnovano tako, da bi odvrnili pozornost od eh, porazov Evropske unije. EU ni izpolnila um, pričakovanj evropskih državljanov. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospa Pereira. Κούστας Παπαδάκης, εισβολείτε. Αντικομουνισμό και ανιστόρητο βιασμό της... Χαλά. Νεκατέρι, Očitno ne poznajo um, zgodovine, um, to je posilstvo resnice. Um, Sedaj Evropski parlament želi um, kar pozabiti na fašizem. Nekateri v višegradskih državah naprimer, um, so se zelo borili in nekateri so imenovali, da so kolaboranti z Hitlerjem. Uh, pa so se borili proti fašistom v Evropi. Zgodovina kaže, da so bili pravi kolaboranti um, Hitlerja um, kapitalisti in oni so odprli pot za naciste v Evropski uniji. Naprimer, potem imamo še višji režim v Franciji, pa Kvizlinge um, na severu. In kapitalizem ima tukaj svojo vlogo izgubljate čas, če mislite, da boste lahko legitimizirali prepoved komunizma s svojimi zgodovinskimi absurdnimi pojmi. Eh, socializem je prihodnost sveta, umaknite to resolucijo in to takoj. Vsi poslanci moramo glasovati proti tej željivki za našo zgodovino, kajti to je na teme kri naših ljudi. Hvala. Ja Najlepša hvala, gospod Papadakis tem smo prišli do konca proste razprave. Zdaj pa dajem besedo komisarju Avramopolosu. Izvolite. Sem jaz na vrsti ali predsedstvo? Hvala. Dragi kolegi in kolegice, najprej bi se rad vsem zahvalil za to zelo živahno in zanimivo razpravo. Eh, ta razprava je zelo aktualna. Evropska komisija vsako leto obeleži 23. august, to je dan uh, spominja na milijone žrtev vseh totalitarističnih režimov. Totalitarizem ni ideologija, uh, ni barva, um, česarkoli. Ne, tukaj gre za avtokratsko razmišljanje, metodo in mentaliteto. Totalitarizem je sovražnik demokracije, svobode in človeškega dostojanstva. Naša dožnost je, da ohranimo ta spomin in pa da je to navdih za prihodnost, tako da se zauzemo za temeljne pravice, pravno državo in demokracijo. Skupaj moramo sodelovati proti vsem, ki so sovražnik za našo evropsko demokracijo. Tukaj vidim demokratično skupno zavezo v Evropskem parlamentu, da zagovarjamo in ščitimo ter podpiramo evropski projekt. Ta evropski projekt smo začeli takoj po drugi svetovni vojni. Modri in odločni voditelji so to storili, pa čeprav so um, imeli še, še v zelo svežem spominu to, kar se je zgodilo pred nekaj leti predtem, ampak so sprejeli zgodovinski korak in se odločili, da bodo postavili nove temelje in to v svob, um, prostoru svobode, demokracije, miru in stabilnosti. Ravno uh, tega smo deležni vsi evropejci danes, ampak ne smemo tega jemati za samo umevno. Naša dožnost je, da napredujemo pri tem projektu. In gremo naprej. Zaradi nekaterih izzivov mm, um, je sedaj Evropska unija pod vprašajem in zato moramo sedaj pokazati, um, kako bomo vodili Evropo in to v korist naših državljanov. To je tudi naša dožnost, uh, glede na to, kar smo podedovali od naših ustanovnih očetov. To je torej ključno in zato moramo um, se spomniti na preteklost, ampak tudi zagotoviti, da se zgodovina ne ponavlja. Če Eh, tega ne bomo poštevali ali pa če ne bomo razumeli, če ne bomo brali zgodovine, potem se ne moremo ničesar naučiti iz preteklosti. To bi bila pa največja grožnja za našo prihodnost. Če je bila zgodovina pozabljena, je to pomenilo nekaj za prihodnost. In danes sem poln upanja, ker ti vidim, um, kako lahko skupaj delujemo, komisija in parlament, skupaj moramo izpolniti svojo obvezo do evropskih državljanov. Nekateri morda poskušajo ljudi prepričati, da naši uh, državljani izgubajo vero v Evropsko unijo, ampak vemo, da je ravno obratno, res. Uh, podatki kažejo, da poprečju Več kot 70 odstotkov evropskih državljanov meni in čuti, da so evropski državljani, državljani Evropske unije. Um, Obenem pa so tudi seveda navezani na svoje države. Ta številka podpore EU je vedno višja. Uh, leta 2012 je bila številka 61 odstotkov. Uh, moramo zato delati skupaj naprej, tako da bodo vsi evropski državljani um, čutili, da so evropski državljani. Skupaj moramo sodelovati, kar pomeni, da se mora vključiti celotna družba um, z vseh vetrov. Sodelovanje je del našega evropskega duha in soglasje je ključ naše demokracije. To, da si evropejec, ni samo nek lep moto. Ne, to pomeni, da smo strpni, uh, nameni Um, pluralizmu in pa solidarnosti. To je priznanje za naše skupne vrednote in pa um, to pomeni, kaj je naša skupna volja in pa odločnost, da živimo v mirnem svetu. To pomeni tudi spoštovanje raznolikosti, večjezičnosti in pa spoštovanje različnih kultur, identitet in tradicij. To pomeni, da nam je mar um, eden za drugega, da Eh, imamo radi naše narode, države in sosede, tako da se vsi počutimo, kot da živimo v skupni evropski družini. Upam, da bomo še naprej tako sodelovali eh, tudi z vašo podporo in da bodo deli za Evropo, ki se je nečesa naučila iz preteklosti, tako da se ne bomo vrnili v preteklost in ponovili napak. Želimo več enotnosti v Evropi in moramo biti pomemben globalni akter in smo pravi znak eh, solidarnosti um, in pa enotnosti med skupnostmi ter pa narodi. Hvala lepa za vašo pozornost. Kitokset komisari Avramopoulos, minister Viz. Najlepša hvala, gospod komisar, hvala za te modre besede. Zdaj pa sledi še prispevek v imenu sveta. Izvolite, gospa Tuporajnen. Ko smo predsedujoča, poslanci in poslanke, mrsikaj se moramo te dni naučiti svoje zgodovine, eh, kajti naše vrednote so krhke in potrebujejo podporo. Skupaj se moramo boriti proti usponu ekstremističnih idej ter usponu antisemitizma po Evropi. To je skupni izziv za vse nas potrebujemo ozaveščanje in zagotavljanje ustreznih informacij. To sta ključna elementa v boju proti ekstremizmu. Izobraževanje je pomembno orodje v tem kontekstu in zato si moramo še naprej prizadevati za ohranitev naše svobodne družbe. Eh, naši mladi, prihodnje generacije se morajo kaj naučiti iz napak, ki so bile zagrešene v naši skupni zgodovini. Prihodnost Evrope mora temeljiti na skupnih vrednotah, Eh, skupnem razumevanju naših raznolikih tradicij ter na skupnem razumevanju naše zgodovine, vključno s totalitarizmi. Eh, ohraniti moramo svoj vrtiček vladavine prava. Najlepša hvala še enkrat za vašo predanost tej zelo pomembni temi in eh, najlepša hvala vsem. Kiitokset myös neuvostolle. Kiitos ministeri Tuppurainen. Najlepša hvala svetu, hvala gospa ministrica. S tem je razprava zaključena. Prejeli smo štiri predloge resolucij ELS, EKR, S in D ter skupine Renew. Razprava, kot rečeno, je končana, glasovanje pa bo potekalo jutri, torej v četrtek. Zdaj pa nekaj najav. Skupini SND in ID sta ob, eh, obvestili predsednika o odločitvah o spremembah imenovanj v odborih in delegacijah. Eh, seznam teh odločitev bo objavljen v zapisniku in eh, odločitve stopijo v veljavo z njim objave. No nii, esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission... Tako, zdaj pa sledi po dnevnem redu naslednja razprava o stanju glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja prosim, da mi natančno prisluhnete. Namreč, preden začnemo z razpravo, naj povem, da imamo eh, nov sistem, ki ga testiramo. Poslanci in poslanke lahko vprašanja na podlagi modrega kartona ter prošnje za besedo v prosti razpravi regi lahko registrirate elektronsko. Uh, na svojih mestih imate navodila s pomočjo glasovalne naprave, torej lahko eh, podate te zahtevke. Poleg tega pa zaenkrat lahko zaprosite za besedo tudi še na običajen način, tako da dvignete bel list ali pa eh, opozorite predsedstvo vprašanje na podlagi modrega kartona pa zastavite tako, da dvignete modri karton. Elektronski sistem večkrat peverjamo, zato vas prosim, da seboj nosite glasovalno kartico, tako da bomo to testiranje lahko izvajali. Upam, da boste tudi sami pripravljeni to preizkusiti. Tako, zdaj pa začenjamo z razpravo o stanju glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja. Uh, najprej v imenu sveta dobi besedo gospod Tuporajnen. Najlepša hvala, predsedujoča, gospod, gospod komisarka, spoštovani poslanci in poslanke. Hvala za povabilo, da sodelujemo v tej razpravi. Boj proti eh, pranju denarja in financiranju terorizma je ključno vprašanje za finsko predsedstvo in področje, ki mu je svet zelo predan. V zadnjih letih Eh, so parlament, svet in komisija tesno sodelovali z namenom, da bi vzpostavili učinkovit režim za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Zlasti smo okrepili evropska pravila leta 2019 s prijetjem zadnje spremembe direktive proti pranju denarja. Države članice naj bi jo prenesle v nacionalno zakonodajo do januarja 2020. Eh, torej peta direktiva na tem področju izboljšuje oziroma krepi pooblastila finančnih obveščevalnih enot, eh, ureja pa tudi virtualne valute in eh, predplačniške kartice za preprečevanje financiranja terorizma. Kot veste, prihaja pri prenosu prejšnje direktive do zamud. Komisija bo lahko kaj več povedala o tem, ampak kolikor vem, so že bili sproženi nekateri postopki zagotavljanja kršitev. S pregledom finančnega sistema eh, v boju proti financiranju terorizma eh, smo napredovali in eh, se ukvarjamo s tveganji, ki jih to predstavlja. Eh, pravniki lingvisti zdaj preučujejo sprejeto besedilo, ki naj bi stopilo v veljavo januarja. Okrepili smo tudi pravila za boj proti pranju denarja v bančnem svežnu in sicer z revizijo direktive o kapitalskih zahtevah. Peta direktiva o boju proti denanju, pranju denarja krepi sodelovanje med nadzorniki, eh, bonitetnimi nadzorniki in uradniki za boj proti eh, pranju denarja. Eh, bonitetni nadzorniki imajo več pooblastil za ukrepanje. Ta pravila so že stopila v veljavo in države članice jih prenašajo v nacionalno zakonodajo, kar naj bi se zaključilo do decembra 2020. Kar zadeva boj proti pranju denarja, imamo tudi seznam tveganih držav, kjer obstajajo velike pomankljivosti. Kot veste, je marca svet nasprotoval delegiranemu aktu komisije, vendar pa ta odločitev ne pomeni, da uvrstitev na seznam ni pomemben element naših prizadevanj. Ravno nasprotno, da bi dosegli maksimalni učinek tega instrumenta in največjo kakovost, Eh, moramo uvesti ta seznam eh, v ustreznem postopku. Da bi dosegli učinkovit instrument, mora biti postopek komisije transparenten in mora spodbujati eh, zadevne države, da sprejmejo ukrepe. Vem, da komisija že intenzivno pripravlja novo metodologijo, ki bo predstavljena ministrom oktobra. Okvir kazenskega prava na področju pranja denarja je bil pred nedavnim tudi uh, okrepljen s prijetjem direktive o boju uh, proti pranju denarja preko kazenskega prava. Ta direktiva se trenutno prenaša v nacionalno zakonodajo, rok za to pa je decembr 2020. Spoštovani poslanci in poslanke, Svet eh, napreduje tudi na drugih področjih. Decembra 2018 je bil sprejet akcijski načrt za boj proti pranju denarja, s katerim želimo izboljšati sedanji sistem. Svet redno spremlja uresničevanje posameznih ukrepov. Prav tako smo pozvali komisijo naj izvede Eh, obdukcijo neke vrste eh, zaznanih primerov pranja denarja, zato da bi izboljšali eh, sprejete ukrepe na srednji in dolgi rok. Komisija je objavila svoje poročilo julija, svetu pa ga bo predstavila oktobra. Na podlagi teh pomembnih eh, prispevkov in drugih nedavnih poročil eh, pozivamo ECOFIN naj do decembra sprejme sklepe sveta o eh, strateški časovnici za boj proti pranju denarja, ki bo vodilo tudi komisiji. Gospe in gospodje, veliko smo ukrenili za to, da bi se borili proti temu problemu in mislim, da je naše skupno delo na tem področju vzor dobrega sodelovanja prednost našega predsedstva je, da se borimo proti eh, davčnim goljufijam in izogibanju davkom ter agresivnemu davčnemu načrtovanju. Eh, zanima pa me že seveda tudi vaši prispevki eh, v razpravi. Najlepša hvala. Najlepša hvala ministrici. Kot naslednja pa dobi besedo komisarka Jurova v imenu komisije. Izvolite. Uh, Gospa predsedujoča, eh, spoštovani poslanci in poslanke, v zadnjih letih je v medijih veliko slišati in videti o pranju denarja in to je v središču številnih izzivov, s katerimi se Evropa sooča. Komisija je v celoti predana ohranjanju eh, celovitosti evropskega sistema in eh, varovanju državljanov pred kaznjivimi dejavnostmi. Eh, zaščita državljanov pred terorizmom pa seveda terja tudi eh, trden sistem boja proti financiranju terorizma. In ključno je, da naše politike na področju eh, pranja denarja, oziroma boja proti pranju denarja, eh, imajo zaupanje državljanov. V zadnjih petih letih smo skupaj z Evropskim parlamentom trdo delali, da bi okrepili evropska pravila na tem področju. Pregled pravil eh, proti pranju denarja in uvedba novih sankcij ter direktiva o sodelovanju med eh, finančnimi obveščevalnimi enotami ter organi pregona ter eh, okrepitev Evropskega bančnega organa. Vse to so zelo pomembni koraki na tem področju. Tisto, kar pa je pomembno zdaj, je učinkovito izvajanje teh pravil. In parlament ima prav, ko to izpostavlja ob začetku novega mandata ustrajam pri tem, da je zelo pomembno, da države eh, začnejo izvajati četrto in peto direktivo o boju proti eh, pranju denarja. Zadnja bo stopila v veljavo januarja 2020. Komisija podrobno spremlja eh, izvajanje pravil strani držav članic. Sproženi so bili postopki zaradi kršitev, zaradi nepopolnega prenosa četrte direktive. Nekateri ti postopki so še v teku. Eh, pozorno spremljamo tako skladno zakonodaje, kot tudi način, kako se ta pravila v praksi izvajajo. Številne pomanjkljivosti.